to me. Trečem acum la votare. Primul vot este... Sedaj pa nadaljujemo z glasovanjem. Najprej gre za primer Boba Rugurike v Burundiju. Imamo skupno resolucijo In sedaj bomo glasovali, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Gospod Preda? Najlepša hvala, predsedoči. Preden nadaljujemo z glasovanjem, sem hotel razložiti nekaj v zvezi s Saudovo Arabijo. Eh, E LS ni podpisal rezolucije. Zakaj? Zaradi tega, ker eh, je šlo za zelo uh, občutljivo zadevo uh, v smislu formulacije odstavka, ki ne postavlja jasne razlike med Saudsko Arabijo in islamsko državo. In to je edini razlog, zakaj smo glasovali proti tej skupni rezoluciji. Namreč eh, podobnost eh, med Saudsko Arabijo in islamsko državo je bila prehuda v tem odstavku. Predsedujoči, hvala lepa, to smo si zabeležili. Sedaj pa pojdimo naprej. Primer Raiva Badavija, Saudska Arabija, gre za skupno pobudo za rezolucijo. Iz šestih političnih skupin smo jo prijeli. Točka pet v dveh delih, kdo je za, proti zdržani sprejeto. Drugi del za proti vzdržani. Mislim, da je to sprejeto, ampak bomo preverili. Glasujmo. ste vsi glasovali? Konec glasovanja. No, zdaj vidimo, da je res sprejeto. Gremo naprej na uvodno izjavo H v izvornem besedilu. Glasujemo za, proti, vzdržani. To je sprejeto. Vodna izjava M iz izvornega besedila, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava N, kdo je za, proti, vzdržani, tudi sprejeto. Sedaj pa glasujemo o celotni rezoluciji poimensko. imensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Tudi to je sprejeto. Rečem, ako mala eh, punktul grob komune ali personalno ordinacijo. Zdaj gremo naprej naprimer skupinskih grobišč pogrešanih osebi iz vasi Aša, gre za predlog rezolucije sedmih političnih skupin, e, glasujemo za celotno rezolucijo, e, prvi predlog s tem je bil umaknen, torej glasujemo poimensko o celotnem predlogu rezolucije. Glasujmo. konec glasovanja. Sprejeto. Gremo naprej. Izvolite. V imenu 191 podpisnikov v zvezi z ustanovitvijo odbora o davčnih odločbah bi vas sad opozoril na postopkovno vprašanje. Namreč eh, tukaj je bilo odločeno, da se ne bo glasovalo o tem predlogu 191 poslancev, čeprav bi po poslovniku konferenca predsednikov morala predložiti v glasovanje tak predlog. To torej ni bilo storjeno in zaradi tega menimo, da gre za kršitev evropskega prava in zaradi tega bomo zadevo predložili Evropskemu sodišču. Kot vam je znano, gre za odločitev konference predsednikov, ki je edini organ, ki lahko odloča o teh zadevah. In sedaj gremo naprej na glasovanje. Predlog spremembe številka ena. Poimensko glasovanje. Glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe številka dve. Dvignite roke, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj glasujemo o celoti, poimensko glasujmo. konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj gremo naprej. Imenovanje v posebni odbor. Nismo sprejeli nobenih predlogov sprememb in glede imenovanja v posebni odbor o davčnih odločbah lahko to torej sprejmemo, ker ni nobenih sprememb. Sedaj je humanitarna kriza v Iraku in Siriji. Tu imamo skupno rezolucijo šestih političnih skupin. Predlog se ime številka štiri, ki kdo je za, proti, vzdržani zavrnjeno. Predlog so imeli številka ena. Dvignite roke, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Pet v izvornem besedilu v dveh delih. Prvi del poimensko glasujmo. konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Drugi za roke, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe številka 5. Dvignite roke, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Točka 17. Poimensko glasovanje. Glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. Točka 20. Dvignite roke, kdo je za, proti, zdržani. Sprejeto. Točka 23 izvornega besedila v dveh delih. Prvi del, kdo je za, dvignite roke, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog so imeme številka 2, dvignite roke, kdo je za, proti, zdržani vzdržani zavrnjeno amendamentul trei prin amendma tri glasujemo z rokami za proti vzdržani zavrnjeno uvodna izjava k poimensko prosim glasujte konec glasovanja sprejeto. Glasujemo o celotni resoluciji. Z dvigom rok, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Hvala lepa. Zdaj prehajamo na obrazložitve glasov.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 Vă rog să-l pre... Gospod uh, Ahmed, uh, postopkovno vprašanje. Uh, yes, um, Mr. President, um... Ja, hvala lepa, gospod predsedujoči. Želel sem podati obrazložitev glasovanja glede Rajfa Bedavija. To je zelo pomembno vprašanje za nas in eh, običajno v tej delegaciji ne bi glasovali za to vrstne predloge, ampak tokrat smo glasovali za, kajti humanitarno vprašanje tu je tako zelo aktualno. Če ne smemo oddati obrazložitve glasov, potem nam jemljete pravico do tega, zakaj, da razložimo svojim voljivcem, zakaj smo glasovali, kot smo glasovali. Hvala lepa. Eh, sporočajo mi, da glede te resolucije ni predvidene obrazložitve glasov po poslovniku. Torej ni sploh obrazložitev glasov po poslovniku glede te resolucije. A, uh, eh, adoptarea procesului verbal și a textelor. Tako, zdaj uh, sprašujem, ali so pripombe na zapisnik včerajšnje seje.